gospod predsedajoči. Gradbeni sektor predstavlja zelo pomembno gospodarsko panogo v državah članicah in prispeva gospodarski rasti in rasti življenskega standarda v državah članicah. Zato ne smemo pozabiti na ta del trga. Vsi vemo, kako zelo pomembna je varnost v gradbeništvu. Vendar pa si vsi želimo zmanjšati stroške gradnje zgradb in javnih objektov. S tem bi odpravili ovire na notranjem trgu, zato da bi resnično dosegli čim večjo rentabilnost gradbenih proizvodov in da bo ta sektor postal konkurenčen. Zato podpiram to, kar pravi poročevalka o večji varnosti delavcev v tej panogi. Hvala lepa, gospod Kalinovski. Sedaj pa gospod Antonioci, eno minuto. No Gospe poslanke, gospode poslanci, tisti, ki ne boste sodelovali pri obrazložitvi glasov, prosim, da zapustite dvorano v tišini. Torej, jaz ne slišem eh, dosti, eh, kar zadeva poročilo Stajlar. Mislim, da je eh, trg gradbenih proizvodov prav gotovo zelo pomemben. Eh, gre za 12 milijonov ljudi, ki je zaposlenih na tem sektorju. Kar zadeva poročilo gospe Stajler, je to zelo koristen instrument za preseganje nacionalnih ovir, kar zadeva trženje gradbenih proizvodov v Evropski uniji in da se vzpostavi enotni trg na tem področju. Strinjam se z eh, poudarkom na majhna in srednje velika podjetja v gradbenem sektorju in tudi s tem, da je treba gradbene proizvode reciklirati. To je pomembno tudi pri boju proti podnebnim spremembam, ampak želim izkoristiti priložnost, da še posebej poudarim zdravje in varnost delavcev v gradbeništvu. In eh, to, kar eh, predlaga poročevalka, je koristno, vendar ne zadostuje. Mislim, da je treba to v bližnji prihodnosti razvijati še naprej, tako da bomo dosegli višji nivo varnosti. Vedno več je tudi nesreč pri delu in to prizadeva vse v Evropi in mislim, da moramo v prihodnje najti uh, rešitve za te probleme. Hvala lepa. Besedo ima gospod Takula arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Katrin Stihleria. Eh, hvala. Najprej se zahvaljujem Katrin eh, Stihler za dejansko dobro poročilo. Eh, pomembno je doseči po enotenje gradbenih materialov, kaj ti to prispeva k boljšemu in kakovost kvalitnejšemu tipu gradnje. To je pomembno za konkurenčnost, vendar pa konkurenčnost ni cilj po sebi, pomemben je dosežen rezultat. In to pomeni, da morajo biti gradnje varnejše za uporabnike, pa tudi za tiste, ki so udeleženi pri gradni. In zato je pomembno doseči harmonizacijo. Tudi to bo eh, olajšalo trgovanje. Eh, in to lahko prispeva k boljši praksi. Eh, to je pomembno za mnoge države v Evropi, kajti še vedno imamo države, eh, kjer so gradbeni proizvodi slabi in zato je zelo pomembno biti inovativen, pomembne so boljše praktike in boljši proizvodi v Evropi. In pri tem je treba paziti tudi na to, da proizvodi ne škodujejo zdravju. Še enkrat hvala gospe Styler za dejansko dobro poročilo. In še enkrat želim povdariti, da je to pomembno za celoten gradbeni sektor v Evropi, zlasti kar zadeva varnost. Hvala lepa. Besedo ima gospod Henan. Uh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Prejšnji teden je francoski predsednik vlade prišel v London in dejal, da potrebujemo skupen projekt za pomoč Evropi. Pa pustimo ob strani vprašanje, če bi zopet morali reševati probleme drugih, ampak se posvetimo logiki. Evropska integracija ne deluje, torej potrebujemo več evropske integracije. Verjetno tukaj opazite mm, problem v njegovem mišljenju. Torej, moj tovornak je pokvarjen, zato prosim, da me dajte na mesto voznika. Evropa ni rešitev, vendar pa mislim, da bo prišel trenutek, ko ne bomo mogli več vplivati na trg in na javno mnenje. Mislim, da je urok že izgubil svojo moč. Hvala lepa, gospod Henen. Moram reči, da vaša prozažitev eh, glasovanja nima nobene veze s poročilom. Seveda pa obstaja tukaj svoboda izražanja. Torej. Sedaj pa poročilo gospe Štrifler o humanitarni pomoči. Gospod Mastele ima besedo. Presidente. Gospod predsedujoči, Evropska unija je glavni donator humanitarne pomoči na svetu. Več kot 40 odstotkov mednarodne humanitarne pomoči prihaja iz Evropske unije. In s tem dokazujemo konkretno, eh, da želimo pomagati državam v razvoju, ki so v zelo slabem stanju. 18. Do decembra smo sprejeli resolucijo, ki je pomemben korak naprej v tej smeri. In želim opozoriti, da eh, te zaveze veljajo tako za države članice, kot tudi za Evropsko unijo. Vedno več je tudi akterjev, ki sodelujejo pri humanitarni pom pomoči. Eh, torej civilni akterji, tudi vojaški akterji in mislim, da morajo med seboj se tudi bolje eh, poznati, tako da vejo, kakšno funkcijo iz, opravljajo, opravljajo. In seveda mora to, kar delajo v teh eh, državah v razvoju, biti tudi v skladu z, eh, eh, torej z načali Evropske unije. Gospod Antinori je na vrsti naslednji eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je poročilo, ki ga sprejemamo, ki smo sprejeli danes, eh, poročilo gospe Strifler, ki čestitam, mislim, da bomo s tem eh, povečali eh, učinkovitost Evropske humanitarne pomoči. Gre za povabilo, da bi sodelovali bolj skladno pri odzivanju na humanitarne krize in da se predvsem upošteva tudi mednarodno humanitarno pravo. Moramo poskrbeti za to, da bo pomoč eh, še bolj, eh, eh, še bolj ehm, usmirjeno dosegla tiste, ki potrebujejo to pomoč, seveda, da pa potrebujemo tudi bilateralne programe, s katerimi bomo še bolj uspešni. Ehm, distribucija pomoči je včasih zelo težavna in tudi veliko tveganje za tiste, ki delujejo na tem področju. In mislim, da potrebujemo torej ta evropski sporazum, eh, kjer poudarjamo eh, načela neutralnosti, nepristranskosti in tako naprej in da je treba eh, pomoč posredovati čim eh, hitreje eh, Eh, osebam, ki so je potrebne. Mislim, da so to vsa pomembna načela. Hvala lepa. Besedo ima gospod Antonijovci za eno minuto. Torej, eh, vedno več je eh, naravnih nesreč, tako po številu, kot tudi po intenzivnosti in tudi Eh, veliko imamo kompleksnih kriz in to eh, seveda vodi tudi do vedno več kršitev humanitarnega prava in do omejevanja, omejevanja področja humanitarnega prava. Haiti, Pakistan in tako naprej so pokazali, kako pomembno je, da mora Evropa pomagati pri reševanju teh eh, nesreč. Strinjam se s tem poročilom, predvsem z ugotovitvijo, da mora biti Evropa, eh, da mora vedno poudarjati eh, pomen humanitarne pomoči in tudi Lizbonska pogodba govori o tem in eh, predvsem se moramo zavedati svoje vloge kot glavni donator. Sem glasoval za poročilo gospe Strifler, ker se mi zdi, da je pomembno, da je naš cilj, da še okrepimo naše eh, eh, zaveze in da ostajamo tako pomemben dejavnik na mednarodni ravni. Seveda pa moramo upoštevati tudi eh, eh, regionalne možnosti posameznih donatorjev. Now you have the floor for one minute, Mr. Gospod Henen, beseda imate za eno minuto. Ne? Ne želite? Dobro. Sedaj pa Gremo na poročilo gospe Sarbu. Kmetijstvo kot strateški sektor v okviru prehranske varnosti. Besedo ima gospod Higgins, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z veseljem sem glasoval za to poročilo. Zaradi tega, ker poročilo povdarja, da je varna prehrana osnovna človekova pravica naše prebivalstvo potrebuje varno hrano, kljub omejitvi naravnih virov, visokih cen in podnebnim spremembam. Združeni narodi in organizacija za hrano mora pravi, da moramo povečati proizvodnjo hrano za vedno večje število prebivalcev do leta 2050 imamo pa 900 milijonov ljudi, ki so kronično lačni zaradi revščine. Zato moramo na to gledati tudi v luči revščini. Tudi v Evropski uniji 16 odstotkov ljudi živi pod pragom revščine, zato se moramo še naprej ukvarjati z to zadevo. Po letu 2013 smo v finančnem okviru za kmetijstvo to priznali in zato je nujno, da proračun ohranimo vsaj na sedajšnji ravni. Najlepša hvala, gospod Higgins. Sedaj ima besedo gospod Rode. Tak for det, herr formand. Parlamentet har i dag valgt for... Eh, hvala, gospod predsedujoči. Parlament eh, priznava kmetijstvu strateško vlogo v okviru prehranske varnosti. Uh, Prav tako priznavamo, da je ta sekar pomemben za trajnostno rast in za javno zdravje. Sam sodijo pa tudi programi za sadje in mleko, vendar pa ne želimo več programov za mleko. Mi smo sicer glasovali proti, predlogi so bili sprejeti, celovite slike na ta način ne smemo izničiti šolski programi in podobno niso pot naprej, moramo investirati v raziskave, kmetovalce moramo dati možnost, da koristijo nove tehnologije za alternativne vire prihodka. Vendar pa gledano v celoti eh, mislimo, eh, da je predlog dober in zato smo v celoti glasovali za to. Hvala lepa. Gospod Mastela, za eno minuto. Presidente. La... Gospod predsedujoči, prehranska varnost je temeljna pravica človeštva in na to samo, če imajo vsi eh, fizični dostop do prehrane, do zadostne prehrane, je dosežen cilj. Nov, nova kmetijska politika mora upoštevati tudi nove potrebe in mora biti v stanju, da odgovori na jasen način na izzive, Eh, za eh, prehransko varnost, ki prihajajo iz drugih sektorjev, naprimer podnebne spremembe in treba je poskrbeti tudi za teritorijalno uravnoteženost. Ne gre samo za konkurenčnost naših proizvodov, temveč tudi za kulturo pri delovanja eh, in tudi za lokalno preskrbo, kajti to bistveno prispeva k prehranski varnosti, kajti dobro je, da ustrezno uporabimo eh, zemljišča v Evropski uniji in da se jih uporabi za načine pridelave, ki imajo tradicijo v teh državah. Hvala lepa, gospod Mastela. Sedaj pa ima besedo za eno minuto. Gospod Kalinovski. Dziękuję panie przewodniczący. Naszą rolą jako. Hvala, gospodje. Naša vloga kot eh, poslanci v Evropskem parlamentu je, da se izboljša življenski standard eh, evropskih državljanov in da se uh, omogoči dostop do kakovostne in zdrave hrane. Torej, to je res prednostna naloga. Pomankanje hrane in visoke cene so ponavadi povezani tudi s socialnimi motnjami, ampak ne smemo, da se to zgodi v Evropi. Ne smemo dopustiti, da se zgodi v Evropi. Če uh, eh, si ogledamo naravne nesreče in podnebne spremembe, ekonomsko krizo, eh, eh, vse to ogroža prehransko varnost. Mnoge, mnogi ljudje eh, eh, gladujejo in zato eh, moramo sprejeti seveda tudi izredne ukrepe ki so prikrojeni, tako da se rešuje ta problem. Oziroma, če pride do krize na področju prehrane, da takoj lahko eh, ravnamo. Gospod Perilo, prosim. Presidente. Gospod predsedujoči, prehranska varnost eh, je za prebivalstvo. Eh, pomemben izziv in pomemben izziv za kmetijstvo ne samo v Evropi, temveč na svetu. Zelo sem zadovoljen z vsebino tega poročila, predvsem zato, ker se priznava prehranska varnost kot temeljna pravica človeštva. Cilj prehranske varnosti se lahko doseže samo, če se resno lotimo dveh pomembnih vprašanj. Volatilnost trgov in cen in um, Eh, pomankanje naravnih virov. Evropa mora biti eh, v stanju, da se na to odzove s skupnimi in učinkovitimi ukrepi, da se preprečijo močne asimetrije, kar zadeva standard prehranske varnosti, eh, predvsem tudi med deželami v EU e in zunaj EU. Hvala, gospod Pirilo. Sedaj pa eno minuto, gospod Gijar. hvala gospod predsedujoči želim eh, povedati da sem se zelo veselil tega poročila kajti s tem eh, se spet postavlja v središče pomen kmetijstva in prvi zaključek eh, je da še naprej potrebujemo močno skupno kmetijsko politiko kmetijsko politiko hvala poročevalki. Vendar v eni točki sem glasoval drugače kot drugi. Gre za eh, postavitev evropskega eh, programa za eh, prehransko pomoč. Torej, Vem, da nihče ne sme gledovati v Evropski uniji, ampak to mora ostati naloga držav članic, kajti zato, ker je treba reševati probleme tam, kjer nastajajo v državah članicah. Hvala. Muchas gracias, señor Yar. Hvala, gospod Jar. Sedaj pa eno minuto, gospod Toc. To poročilo povdarja pomen prehranske varnosti in je pomembno predvsem za državljane. Razen tega se povdarja tudi pomen javnih dobrin uh, uh, in tega, kar prispevajo kmetje. Eh, k temu. V zadnjem času pa sem slišala nekatere govoriti o tem, da naj bi se kmetijska politika bolj premaknila na eh, oko, varje, varstvo okolja. Mislim, da, naj, da je to narobe, kajti brez eh, kmetov ne bomo uspešni, kajti ne moremo samo uvažati uh, živil uh, iz od zunaj ZEU. Torej moramo podpirati kmetje, kmete, da še naprej proizvajajo, pridelujejo izdelke, ki so zdravi. E, svetovni trgi so zelo volatilni, kar zadeva konsistentnost preskrbe in tudi kar zadeva cene. Veliko moramo storiti, potrebujemo močen proračun za skupno kmetijsko politiko in moramo spodbujati mlade kmete in tudi industrije, da zagotovijo tudi prihodnost temu področju. Potrebujemo tudi več več raziskav in inovacij za ustrezne metode pridelovanja. Na vsak način potrebujemo manj birokracije in ne potrebujemo še dodatno zeleno birokracijo, ki obremenjuje kmete. Hvala lepa, gospod Doc. Besedo ima gospod Džijas. Hvala, gospod predsedujoči. V teh tednih se različni odbori v parlamentu ukvarjajo s skupno kmetijsko politiko in tudi z reformo te kmetijske politike, ki bo potrebna po letu 2013. Jasno je, da je prehranska varnost eh, bistven sestavni del te kmetijske politike in zato je treba Eh, tudi oskrbo označiti kot temeljno pravico, ki jo je treba zaščititi na vse možne načine. Ampak to pozornost moramo upoštevati tako v trenutkih eh, krize, naprimer sedaj se soočamo z mm, problemom eh, dioksina, pa tudi v rednem proizvodnem procesu. Eh, je treba poskrbeti za ustrezno kakovost. Eh, seveda gre tudi za kakovost okolja in tudi za trženje izdelkov. In Evropski parlament je že sprejel različne dokumente za zaščito kmetijstva in to je eden od teh in zato sem zadovoljen s tem. Hvala lepa, gospod Mecaros. Hvala. Eh, proizvodnja živil na svetu je izpostavljena različnim grožnjam. Eno so podnebne spremembe in težko je napovedati nevarnost eh, posledic eh, podnebnih sprememb na proizvodnjo živil, naprimer v letu 2050. Eh, skupna kmetijska politika mora odgovoriti na skupne izzive, kar zadeva prehransko varnost. Ne gre samo za konkurenčnost, temveč tudi za pomen tradicionalnega kmetovanja. Z majhne kmetije, lokalne interese je treba podpriti in kot rezultat podnebnih sprememb prihaja do številnih nesreč, ki ne omogočajo učinkovite uporabe eh, zemljišč, da bi dosegli cilje in da bi omogočili pravične dohodke kmetovalcem, eh, moramo zagotoviti vsaj ustrezen proračun za skupno kmetijsko politiko. In to moramo, na to moramo gledati kot strateški sektor in zato sem tudi podprl to poročilo. Hvala lepa. Besedo ima gospod Tarveda Senovnu. Mm, ga ni, torej ima besedo gospod Takula. presidente onorevole tarabella ensinnäkin haluan sanoa että on erittäin hyvä että tänään euroopan parlamentti mm, Zdi se mi zelo pozitivno, da Evropski parlament priznava, da je kmetijstvo strateškega pomena za prehransko varnost. Živila, ki jih proizvajamo v Evropski uniji, morajo biti zlasti zdrava, čista In mislim, da je treba poskrbeti za to, da nam je pomembnejša kvaliteta kot kvantiteta. E, ta hip je v ospredju bolj kvantiteta. Živila, e, ki jih ponujamo evropskim potrošnikom, morajo biti dobra, e, imeti morajo dobro prehransko vsebnost države članice Evropske unije morajo eh, seveda ohranjati svoje posebnosti. Eh, vsaka dežela potrebuje svoje kmetijstvo, eh, zato da se ohranja načelo kratkih poti za živila. Gospod predsedujoči, želim povdariti, da je zdravje pri prehrani izjemno pomembno in Zlasti prostorsko bližna eh, proizvodna je pomembna in eh, leto moramo ohraniti. Kmetijstvo zato potrebuje eh, dobre proizvodne pogoje, zato da bo kmetovanje še naprej omogočeno posod. To je pomembna osnova, pomembno načelo, ki ga potrebujemo. Hvala lepa. Gospod Tatarela ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči s prepričanjem sem glasoval za to pomembno poročilo in želim povdariti še posebej 35. Eh, točko eh, odbora za okolje, kjer se povdarja pomen Evropske agencije za eh, varnost živil pri ocenjevanju tvegan, ki se pojavljajo v prehrambreni verigi vse seveda eh, v korist državljanom. In vse države članice naj bi imele tudi ustrezno nacionalno inštitucijo, ki bi sodelovala s to Evropsko agencijo. Torej, v zadnjem času smo priča eh, tudi dogodkom v Nemčiji in vsaka država naj bi ustanovila tudi nacionalni organ za prehrambeno varnost. Italijanska vlada je sicer želela ustanoviti to agencijo, ampak potem iz proračunskih eh, razlogov tega ni storila in mislim, da je to narobe. Ne smemo iz denarnih razlogov eh, se odpovedati tako pomembni nalogi. Najlepša hvala. S tem je obrazložitev glasovanja zaključena in prekinjamo zasedanjem do treh popovdne. Hvala lepa.